Proszę Państwa, jeśli możemy. Pozdravljeni, spoštovani kolegi in kolegice, bomo kar začeli. Lepo pozdravljam današnje goste. V prvem delu sestanka se bomo najprej ukvarjali z nekaterimi notranjimi vprašanji. Glasovanje o osnutku poročila gospe Aguilere glede medicirane karme in sicer je to točka 7 na današnjem dnevnem redu, bomo predložili na 15. marec. Razprave med poročevalci sence še potekajo poročevalci v senci in poročevalka še vedno pripravljajo kompromisne predloge sprememb. S tem predlagam, da sprejmemo dnevni red. Naš sestanek se prenaša preko spleta, tolmačenje poteka v 20 jezikih. Izključeni so estonščina, malteščina, slovaščina in irska gelščina jutri pa bo na voljo le 16 jezikov. Če temu nihče ne nasprotuje, lahko potrdimo tudi zapisnik sestankov z dne 3. decembra 2015, potem pa 11. januarja 2016, 18. januarja, 25. januarja. Dobro, temu nihče ne nasprotuje. Nadaljujemo s četrto točko. Izmenjava mnen. Францом Фишлерем, nekdanjim komisarjem in trenutnim predsednikom usmerjevalnega odbora za Evropsko unijo za znanstveni program v okviru Expo 2015 in Davidom Wilkinsonom, generalnim komisarjem za sodelovanje Evropske komisije na razstavi Expo 2015. Razprava bo zadevala dosežke razstave Expo 2015 v okviru prihodnih izzivov za evropsko in svetovno kmetijstvo. V veliko veselje mi je, da lahko med nami pozdravim nekdanjega komisarja za kmetijstvo in ponovnega predsednika usmerjevalnega odbora. Veseli nas, da ste z nami. Gospod Virgil sem bo predstavil sklepe znanstvenega oziroma usmerjevalnega odbora. Prav tako bo predstavil, kaj naj bi Evropska unija storila pri iskanju novega načina črpanja znanja. Prav tako bo nekaj govora tudi o razpravah, ki so potekle med Expom glede zagotavljanja zanesljive preskarbe s hrano in varnosti prehrane. Kot veste, je gospod Wilkinson predstavljal Evropsko unijo na Expo 2015. Kot dogovoreno najprej prosim generalnega komisarja, ali lahko predstavi tudi kratek video in najprej pove še nekaj uvodnih besed. Potem pa bom prosil, da spregovori še enkrat gospod Wilkinson, potem pa bo sledila še splošna razprava. Gospod Wilkinson, izvolite. Thank you very much indeed, Chairman. I'm going to go and sit. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tele na konec se bom usedel za to, da bom lahko uporabljal računalnik. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here. Spoštovani gospe in gospodje, veliko vesele mi je, da sem danes lahko z vami na tem odboru in vam predstavim to, kar se je dogajalo na Expo v Milano leta 2015. Kaj je bistveno za Evropsko unijo? Glavni material, glavno gradivo si boste lahko ogledali tudi v predstavitvi gospoda Franca Fischlerja, ko bo šlo za ugotovitve usmerjevalnega znanstvenega odbora. Nekaj glavnih točk našega sodelovanja na Expo. Najprej lahko z veseljem povem, da je bilo 657150 obiskovalcev paviljona Evropske unije. In vse je poteklo v kontekstu zelo dobro organiziranega Expa pod vodstvom italijanskih pristojnih organov. Zagotovili so tudi varen potek dogodkov, to treba omeniti, saj tega ne moremo imati za nekaj samoumevnega. Celotni ekspo je bil res izvrstno organiziran in dobro potekal in v veliko veselje mi je reči, da so tudi pripadniki širše javnosti obiskali naš paviljon. Več kot četrt milijona ljudi je prav tako vzpostavilo stik z ekspom in Evropsko unijo preko državnih medijev in EU paviljon je bil v tem smislu med najbolj aktivnimi. Več kot 75 odstotkov obiskovalcev je bilo zelo zadovoljnih z našo predstavitvijo, 75 odstotkov in več kot 90 odstotkov jih je bilo ali zelo zadovoljnih ali pa zadovoljnih. Pa še nekaj se mi zdi pomembno omeniti. V paviljonu so delali mladi prostovoljci, študenti v okviru programa Erasmus, celotne Evropske unije, pa ne le iz Evropske unije. 40 različnih držav je sodelovalo v mreži študentov in moram povedati, da so predstavili zelo profesionalno in pozitivno podobo Evropske unije. Po mojem mnenju je bil to eden velikih uspehov naše udeležbe. Zdaj pa bi predstavil, kako smo načrtovali našo udeležbo. Nekateri se boste spomnili, konc leta 2013 se Evropski parlament z Evropsko komisijo strinjal, da bi morala Evropska unija predstaviti skupen paviljon, skupne dejavnosti in to, kar je najpomembneje, je to, da smo mi iz Evropske komisije tesno sodelovali z roko v roke z Evropskim parlamentom, še posebej to velja tudi za informacijski urad v Milanu in tudi z gospodom Brunom Marico, ki je res vložil veliko dela v te dejavnosti. Sodelovali smo z 22 generalnimi direktorati Evropske komisije. Sam sem delal v imenu skupnega raziskovalnega središča, torej znanstvene strani. 22 je bilo vseh generalnih direktoratov, ki so sodelovali, to je bilo zelo pomembno, saj smo lahko podali enotno sporočilo Evropske unije, ne pa veliko različnih sporočil z vseh različnih strani. Tudi ekonomsko-socialni odbor, odbor regije in druge relevantne agencije Evropske unije so sodelovali, naprimer agencija za zanesljivo preskrbo hrano iz Parme. Prav tako smo seveda, to smo sodelovali tudi z italijani, ki so organizirali Expo. Na koncu pa je še približno 19 držav članic sodelovalo na Expo. Z njimi smo se tudi usklajevali, pogovarjali smo se tudi z nekakšnim odborom vseh generalnih komisarjev iz različnih držav članic in tudi tiste države članice, ki niso sodelovali, so lahko uporabile paviljon Evropske unije za številne dogodke, ki so jih želeli organizirati, čeprav niso imeli svojih paviljonov. Najbolj pomembno je to, da smo ustanovili znanstveni odbor, o tem vam bo več povedal Franz Fischler, in v moje skupini pod vodstvom Čankarla Karate smo ustanovili tudi posebno skupino, za vsakdanje delo. In lahko vam povem, da to zahteva zelo veliko truda, če želimo izpeljati nekaj takega. Pa še nekaj ključnih sporočil. Z javnostjo smo skušali komunicirati na drugačen način kot v preteklosti. Med prejšnjimi ekspi sta se Evropska komisija in Evropski parlament lotevali tega eh, bolj formalno. Zdaj pa smo spremenili ta pristop in to je dobro delovalo. Uporabili smo tudi animiran film. Bistveno sporočilo pa je zadevalo to, kaj Evropska unija dejansko pomeni. Združili smo torej tradicionalne in sodobne pristope kmetijstvu. Kmetijstvo smo na to povezali tudi za znanostjo, to je še kako pomembno, če želimo premostiti nekatere izzive glede zanesljive preskrbe s hrano v prihodnosti. 75 odstotkov vprašanih obiskovalcev je na to dejalo, da si želijo zvedeti še več o evropski politiki na področju zanesljive preskrbe s hrano in 61 odstotkov vprašanih obiskovalcev je povedalo, da se je njihovo mnenje o Evropski uniji izboljšalo. Morda bi lahko upoštevali tudi, da so verjetno bili to večinoma proevropejci, ki so prihajali v naš paviljon. Morda bi bilo dobro, da bi tudi skeptiki obiskali naš paviljon, tako da bi jim lahko razložili, kaj počnemo. Tisti, ki so obiskali naš paviljon, pa so se bojo odnesli tudi še bolj pozitivno stališče glede EU. Šlo je za medinstitucionalni uspeh, to je bistveno. Evropsko unijo smo predstavili enotno z vidika vseh različnih institucij. Že na samem začetku smo začeli z nagovorom Martina Šulca in pa podpredsednice Evropske komisije Federike Mogherini. Skupaj sta torej odprla paviljon na Šumanov dan in to je bilo zelo pozitivno med ekspom je bilo 14 komisarjev Evropske komisije, pa tudi nekaj podpredsednikov, 85 evrov poslancov oziroma evroposlank se je udeležilo dejavnosti paviljona EU in to že kaže na pomen institucij. Pet odborov Evropskega parlamenta, 40 premijajo oziroma ministerskih predsednikov obiskalo Evropski paviljon. Med Expom pa smo organizirali 230 različnih dogodkov, forumov, sestankov različnih vrst. In teh se je udeležilo približno več kot 30 tisoč mednarodnih strokovnjakov celega sveta, ki so pogovarjali o zanesljivi preskrbi s hrano z različnih vidikov. Pa še nekaj bi vam želel povedati o vidiku B2B, torej sodelovanja med podjetji. Tako velika kot majhna podjetja so sodelovala. Več kot 3000 takih sestankov je bilo v pol leta in približno 1800 različnih MSP-jev in pa grozdo podjetij ter organizacij iz Evropske unije sodelovalo. 57 tretjih eh, držav. Srednjega vzhoda, Severne Afrike in drugih držav. Sklenjeno je bilo 90 eh, ali več kot 90 sporozumov o sodelovanju, potem 700 eh, pogajanj je potekalo in znova smo dosegli več kot 85 odstotkov pozitivnega odziva na različnih ključnih sektorjih. Preden predam besedo Francu Fischlerju, ki vam bo predstavil dejanske znanstvene sklepe, oziroma zaključke, kar odraža tudi zapuščino Evropske unije na tem področju. Vam bom najprej predstavil še ta video, prosil bom tehnika, da to vključi, nizkoločljivost bomo uporabili na mesto visoke. Okay, great, that's it. Dobro, tako.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 Uh, thank you. Spoštovani predsednik, gospe in gospode, najlepša hvala, da ste me povabili, da vam lahko predstavim sklepe znanstvenega usmerjevalnega odbora. Sodelovali smo eno leto in pol in te sklepe si boste lahko gledali tudi v obliki brošure pri vratih. Lahko dobite to brošuro, prosim, da si vzamete kopijo. pobuda, da se ustanovi usmerjevalni znanstveni odbor, bila sprejeta skupaj z Evropskim parlamentom. Pri tem je sodelovala tudi Evropska komisija ter takratno predsedstvo italijanske vlade. In načeloma je bila naša zamisel jasno povedati, da Evropa mora biti med ključnimi akteri pri razpravi o vprašanju, kaj je treba storiti za to, da bodo vsi na svetu imeli dovolj zdrave, varne prehrane. Globalna zanesljiva preskrba s hrano je bilo bistveno vprašanje. Ne vem, zakaj to ni poravnano v središču ekrana. Začeli smo s strateškimi raziskavami in najprej opredelili še bolj strateški pristop. In sicer gre za virtualno spiralo, ki se začne z napovedovanjem in preiskovanjem obzorja, opredeliti je treba raziskovalno področje, potem treba je opraviti raziskave in obenem je treba ugotoviti rezultate sklepe teh raziskav, pretvoriti v konkretno znanje. Temu sledi še ena pretvorba in sicer rezultate raziskav pretvorimo v nove tehnologije, in le na ta način je mogoče zagotoviti določen socialni učinek in ustrezen napredek. Potem pa se ta proces začne ponovno in še enkrat. Gre za ciklično nadaljevanje. Torej. Skupno smo identificirali sedem prioritetnih raziskovalnih področji mislim, da se ni treba spuščati v podrobnosti teh raziskovalnih področji. Zajeli smo vse pomembne vidike, ki so relevantni, če želite, za to, da se zagotovi zanesljivo preskrbo s hrano na globalni ravni. Obenem pa smo že od samega začetka zagovarjali trajnostni pristop. Naš koncept je torej mogoče popolnoma povezati z združevanjem z gospodarstvom, ekologi ekologijo, okoljevarstvom in socialno odgovornostjo. Potem je potekalo splošno posvetovanje, vse smo povabili, da se odrežijo teh razprav in na koncu smo oblikovali štiri priporočila. Tukaj lahko vidite, kaj smo priporočili. In naj pojasnim. Prvič, naša zadožitev ni bila razvijati novo kmetijsko politiko. Naša naloga je bila oblikovati raziskovalni pristop in raziskovalno strukturo. Poleg tega je bila naša naloga tudi to, da združimo različne elemente iz konteksta raziskovalnih področji in jih povežemo v enoten sistem. To je najpomembnejše. In zaradi tega moramo spremeniti tudi svoj način razmišljanja. raziskovanje je sestavljeno iz različnih disciplin. In vsako od teh disciplin predstavlja nekakšen silos. In če bomo še naprej razmišljali na tak način, torej skladno z modelom silosov, ne bomo mogli povezati različnih raziskovanih elementov in doseči zanesljive preskrbe s hrano. Zato je naše prvo priporočilo razmišljanje o sistemih prehrambeni sektor moramo obravnavati kot zelo kompleksen sistem. To je edini način, da premostimo izključno disciplinarno razmišljanje o tem področju. Uvesti moramo meddisciplinaren pristop. Potem drugo priporočilo. Inovacije in sprejemanje zavez. Naša družba se mora v celoti zavezati soočenju z izzivom zanesljive preskrbe s hrano. In šele potem, ko se bodo vsi uskladili, tako raziskovalci kot eh, gospodarski sektor, industrija, politiki in nevladne organizacije, šele potem bomo lahko priča začetku boljšega razvoja tega sektorja. In seveda je bistvenega pomena tudi to, da spodbujamo okolje inovacij. Pa še četrto priporočilo, le štiri priporočila smo oblikovali in sicer moramo organizirati mednarodno razpravo o zanesljivi preskrbi s hrano. Zdaj pa še nekaj podrobnosti. Tukaj si ponovno lahko ogledamo teh sedem raziskovalnih področji, gre za primarna področja, ki so bistvenega pomena. In kot sem povedal, je bilo prvo priporočilo, da ta področja med sebojno povežemo. To pomeni sistemsko razmišljanje in meddisciplinarno raziskovanje. Drugič, drugo priporočilo, rezultate raziskav moramo biti zmožni pretvoriti v prakso, v dejansko rabo šele potem bomo lahko dosegli nekakšen učinek. Dokler se bo raziskovalne rezultate objavljalo le v univerzitetnih disertacijah in študijah, ne pa tudi v praksi, potem bo vse početje brez posebnega učinka. Potem pa tretje priporočilo, zagotoviti boljše okolje za inovacije. Kaj to pomeni? Če želite inovacije, če hočete izumljati, potrebujete nove zamisli, potrebujete nove raziskave. In potem je treba storiti še korak naprej, ter poskrbeti za to, da boste iz novih raziskovalnih rezultatov razvijali tudi nove tehnologije. Potem pa znotraj industrijskih sektorjev potrebujete investitorje, ki bodo lahko te nove rezultate, ugotovite, pretvorili v poslovne modele. Na to sledi iskanje investitorjev, finančnih sredstev in to pomeni ustrezno okolje za inovacije. Inovativno okolje pomeni, da moramo imeti tudi ustrezne kanale za komunikacijo. Ljudje morajo razumeti, kaj inovacije sploh pomenijo. in zakaj je to, kar počnemo, dobro za družbo na globalni ravni, torej ne le doma. Vse to bo na koncu vodilo v vzdržnost, nekakšen trikotnik med okoljevarstvom, gospodarstvom in socialno odgovornostjo. Now, so, and, uh, now the recommendation number four. Zdaj pa četrto priporočilo. Vsi poznate IPFN, mednarodni odbor za podnebne spremembe. in dobro bi bilo, če bi uvedli nekaj podobnega za prehrambeni sektor. Oziroma IPFN je ta nova organizacija, ki smo si zamislili. Še vedno 800 milijonov ljudi trpi zaradi podhranjenosti in zaradi lakote po vsem svetu, zato mislim, da je smiselno, da razmišljamo o taki instituciji oziroma organizaciji, kot bi bil IPFN. Prvič zaradi tega, ker bi se lahko veliko bolje sporozumevali in drugič zato, ker bi lahko veliko bolj pogosto izvajali nadzor in ocenjevali, koliko napredka je bilo doseženega ali pa tudi ne. In če si ogledamo strukturo te organizacije v podnebnem sektorju, gre za mešanico strokovnjakov, znanstvenikov in politikov obenem pa gre tudi za kompromis in iskanje kompromisov med obema svetovoma. V ospredju je v tem primeru bolj politični sektor in ne toliko raziskovalni sektor. In zato smo predlagali tri možnosti. Ali bi se odločili za isto strukturo, kot se uporablja za podnebne spremembe ali pa bi se tega lotili drugače, tako da bi imeli vodilno ulogo v tem primeru bolj znanstveniki kot politiki. Ali pa tretja možnost, status quo, nadaljujemo z uporabo sistema kot je in to bi pomenilo, da bi spremljanje organov Združenih narodov delovalo v okviru tega dela in nič drugega. Pa še nekaj, tukaj bi se obrnil na vse vas. Meddisciplinarnost je to, kar je zelo pomembno. No, meddisciplinarnost je sodelovanje med raziskovalci, znotraj znanstvenega sveta. Transdisciplinarnost, po drugi strani, pa je približevanje raziskovalnih rezultatov in ugotovitev industriji, posameznikom, državljanom. In k temu lahko veliko prispevamo vsi. S tem bi pozival vse vas, da prosim ne zanemarjate pomena zanesljive preskrbe s hrano na globalni ravni. Zazrite se na okoli, videli boste, kaj se dogaja v Siriji, v taboriščih, kaj se dogaja v vzhodni Afriki zaradi novega elninja. Zanesljiva preskrba s hrano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 obima se zahvaljujem za to, da sta nam predstavila nekatere cilje, cilje za prihodnost in to je prav gotovo tudi rezultat opravljenega dela do zdaj. Tudi na Milanskem Expo ste pridobili veliko izkušenj. Dejavnosti, ki so povezane z Expom, so bile večinoma zasluge gospoda De Castra, našega kolega in prijatelja. Profesor, izvolite. Grazie. Grazie, prezident. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Najprej mi dovolite, da se zahvalim ne le današnjima govornikoma, Francu Fischleru in gospodu Wilkinsonu, ampak tudi celotnemu osebju Evropske unije, ki je sodelovalo pri dejavnostih EXPA. Šlo je za posebno skupino, ki je res intenzivno delala v zadnjih šestih mesecih. Prvo, kar bi želel povedati, je, da ne smemo zapraviti tega, kar smo dosegli v zadnjih šestih mesecih. Številke, ki nam jih je prikazal gospod Wilkinson, govorijo zase, vse kaže na to, da je bil Expo velik uspeh. Skupno je bilo več kot 21 milijonov obiskovalcev in pri tem je imela svojo vlogo tudi Evropska unija. Pozivam vse kolegice in kolege, da si ogledate tudi pamflet oziroma brošuro, ki ga je ki jo je predstavil Franz Fischler. Tam so navedene tudi ugotovitve znanstvenega usmerjevalnega odbora. Res je impresivno, koliko delo jim je uspelo, dela, jim je uspelo upraviti v tako kratkem času. Franz Fischer nas je najprej opomnil, da je zanesljiv preskrba s hrano globalno vprašanje in če bomo Če smo se kaj naučili po tem ekspu, je to prav gotovo to, da je to zelo pomemben izziv in da je treba še naprej delati v smeri reševanja tega vprašanja. Bistven je torej ta meddisciplinarni trud, vedno je težko povezati znanstveno skupnost, vendar je to zelo pomembno. Ti sklepi bi morali postati tudi del akcijskega načrta oziroma delovnega programa Junkereve komisije. Prav tako bi se navezal na besede Banki Muna v dopisu naslovljenem na Franca Fischlerja in sicer nas je Banki Mun opomnil, da smo po Expo in po sprejeti milanski listini dobili tudi zelo pomembne sklepe, ki ne smejo ostati. Le nekaj, kar je zapisano na papirju, upam, da bomo to lahko prenesli tudi v praksi. Leta 2020 bo tudi Expo v Dubaju. Pa še trajnostni razvoj, s tem bom sključil. Želel bi povdariti to, kar nam je povedal že gospod Fischler hrana, trajnost, vzdržnost, varnost prehrane, vsem tem moramo poglobljeno razmišljati. Zagotoviti dovolj zdrave hrane za svet, ki spreminja svoje življenjske navade. Razmišljati moramo tudi o tem, kako bi lahko vložili več truda v raziskave in razvoj. Na področju kmetijstva Evropska unija stori veliko v to smer, vendar morda še vedno ne dovolj. Še enkrat se zahvaljujem celotni ekipi in čestitam za odlično opravljen delo. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, gospodu predsedniku za vaš prispevek k delu fundacije za Expo. Prosim, če nadaljujete z nadzorom tega tudi v prihodnosti. Sedaj pa gospod Des. Ja, um, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa predstavniku komisije in tudi Franz Fischlerju za poročili o Expo v Milanu. Žal, med 21 milijoni obiskovalcev nisem bil navzoč, virtualno pa sem vedno bil navzoč v Expo v Milano. V parlamentu smo sprejeli tudi sklep o Expo v Milano in sedaj sem prebral nekaj točk, naprimer, kar se tiče kmeti, kjer je potrebno poskrbeti za trajnostni razvoj. Tukaj vemo, da imamo ravno sedaj v Evropi velikanske težave zaradi upada cen za kmetijske proizvode. In pravica do hrane mora biti temeljna svoboščina, poziv potem komisiji, da moramo prehraniti planet. Vse to je zapisano v tem. Gospod Fischler je o tem govoril. 8 milijard ljudi je na zemlji, ki jutri ne bodo imeli dovolj hrane. Odstotkovno se sicer zmanjšuje število lačnih, vendar pa absolutna številka je seveda visoka. 800 milijonov ljudi, ki nimajo dovolj hrane, to je preveč, tako ne sme biti, kajti naš planet lahko in zmore prehraniti vse. Gre samo za pravično razdelitev, za vprašanje proizvodne. Supo sem kot kmet, že vse življenje sem kmet, da imamo teh 800 milijonov ljudi, ki nimajo dovolj hrane da je v teh precej več kot 500 milijonov manjših kmetov. In to se ne bi smelo zgoditi. Torej, to so ljudje, ki imajo določene obdelovalne površine, pa ne morejo preživeti zaradi pomankanja, zaradi pomankljive tehnike namakalnih sistemov semen in torej morajo trpeti lakoto. Bil sem že v Braziliji in na podeželju, ko tam vidimo ljudi, ki nimajo kaj za jesti, to je presunljivo. Zato resnično upam, da bomo iz Milana poslali sporočilo trajnosti. Upam, da bo Expo prispeval k temu in Franz Fischler je dejal nekaj pomembnega, da bodo tudi raziskave bolje organizirane. Zvezdna republika Nemčija je seveda federalno organizirana. 16 držav imamo in v 70 letih in potem po združitvi me je presunilo, da je vsaki deželi zahteva na enako. Če bi se uskladili, bi torej lahko veliko prihranili. Nekateri so raziskovali o tem, čemer je bilo veliko že, navzoč, veliko že znanega na zvezdni ravni. Torej, usklajevanje je pomembno in če bi to sporočilo poslali iz Milana, da bi bolje usklajevali raziskave, da bi poslali sredstva tam, kjer so potrebna, potem bi lahko vse skupaj bolje obvladovali in potem je bilo dobro, da smo imeli ekspo v Milanu. Kot je dejal kolega De Castro, pa je ta ekspo postil sledi in to pozitivno in te morajo voditi do tega, da bomo bolje usklajevali naše dejavnosti. Tudi begunska problematika je podobna. Ne gre samo za težavo zaradi vojn, gre tudi za težavo glede preskrbe s hrano. In mislim, da moramo vsi skupaj se pogovoriti o tem, kaj je potrebno za obladovanje težav. Imeli smo tudi konferenco G7 na Bavarskem, kjer so potem ministerski predsedniki sklenili, da bi do leta 2040 število lačnih prepolovili. Potem pa sem pomislil, to je neverjetno sporočilo, do 2040 sploh ne bi smeli več imeti lačnih. Ne moramo si zastaviti cilja, da bi imeli 400 milijonov lačnih leta 2040. Ne, tega ne bom sprejel. Poskrbeti moramo za to, da bi kar se da hitro vsi ljudje dobili dovolj hrane, da bodo lahko ostali tam, kjer so zrasli in kjer živijo. Čekuje pa ni poslovno čas. Ja- Hvala lepa. Naslednja, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa strokovnjakoma, da sta predstavila. svoje predstavitve glede EXPA. Hvala lepa, da kasto tudi moj prispevek eh, pa potem ni več tako pozitiven, kot se morda zdi na začetku. Jasno nam mora biti, da je Expo dobil tudi nekatera sporočila, globalno gledano, ki niso bila pozitivna. In seveda si moramo zastaviti tudi to vprašanje in se pogovoriti pošteno o tem. Poznam nemške naslove v časopisih in tu smo doživeli kar nekaj kritik. Kako je možno, da je izključno Vatikan govoril o lakoti, o podhranjenosti. Kako se lahko zgodi, da najrevnejše države sploh niso navzoče na Expo? Kako je mogoče, da koncerni, ki pravzaprav določajo teme na mesto kritičnih komentarjev, govorijo o drugih zadevah? Kako je se lahko zgodi, da ni teme bega, beg, o tem sploh ni govora. To nima opravka z begunci, to ima opravka z begom iz držav, kjer ljudje ne morejo več pridelovati dovolj za eh, sebe. Kako je možno, da ni pravih vsebin, vidimo pa samo bleščečo fasado. Potrebno se je torej ukvarjati tudi z negativno platjo ekspa. Mislim, da je vaša predstavitev samo polovično resnična. Druga polovica pa je Coca-Cola, Nestle in ostali so dobili platformo za to, da se torej, predstavijo. Vemo, kaj eh, Nestle dela, ko preganja kmete svoje zemlje. To je tudi eh, del resnice in seveda To ne pomeni, da velikih koncernov ne bi smelo biti, vendar pa naša zaveza je, ko govorimo o živilih, da govorimo o tem pošteno in da ne polepšujemo zadev. In potem govorili smo o tem, da moramo prehranjevati svet. Ne, Evropa nima naloge, da prehrani v svet. Eh, naša naloga je, da delujemo tako, da se bo svet znal prehraniti. Torej, najprej moramo dejansko imeti dovolj obdelovanih površin in jih obdelovati in zagotoviti živila. Expo je organiziral dobre sestanke, o tem ste govorili, tudi o raziskavah. To je vse lepo in prav, vendar pa Expo je zamudil tudi eno priložnost, namreč razmisliti, spodbuditi in se na novo pogovoriti o prehranovanju na globalni ravni. Bazo, žinkujeme pa in posel. Hvala lepa. Gospod Agnew. Do pred uro, če bi me kdo vprašal, zakaj je šlo v Milano na Expo, bi rekel, da je to bil veliki projekt v imenu italijanske vlade, da bi pokazali Italijo, ostanko Evrope in sveta, z vsemi velikimi zadevami, ki jih pač Italija lahko proizvede, tudi raziskovalce in tako dalje. Severna Italija je že dolgo priznana kot osrče inovacij, vendar pa to je bilo pred eno uro. Zdaj pa, ko sem si gledal ta film, sem ugotovil, da je to bila množična propaganda za Evropsko unijo in kakšna škoda. Eh, vse skupaj je sedaj pokvarjeno, vendar pa takšna pač je politika. In ta dogodek se je pač naključno zgodil v Italiji, nima pa pravka z Italijo. Erno, ena od tem, ekspa je bila varna skrba s hrano. In sedem točk je omenjenih kako lahko to dosežemo. Zanimivo pa je, da niti eno od teh sedmih točk ne omenja zmanjševanje odvisnosti od uvoza, kajti to je tisto najpomembnejše, če vr pa nihče ne govori. Namreč uvažamo milijone ton GSO soje iz Južne Amerike, ker sami evropski kmeti tega ne smejo gojiti. In dokler evropske institucije in različne skupine v tem parlamentu ne bodo videli, kaj se dogaja, da je potrebno sprejemati nove tehnologije, bo Evropa postajala kmetovalni muzej. Tako pa če, tako enostavno. Sistemsko razmišljanje, to bi morali uporabiti. In zakaj gre? Gre za sistem misli, da če velika multinacionalka nekaj razvije, da je potem to nekoristno, če to prinese dobiček tej multinacionalki. Sovraštvo do multinacionalk je torej pred vsem drugim, pred njihovimi proizvodi tudi. Kaj to pomeni? Mladi v Evropi, ki jih znanost zanima, ki so dobri v tem, bodo ugotovili, da ko bodo proizvedli nekaj, kar je koristnega, pa potem drugim ne bo všeč, ker to proizvaja velika multinacionalka. Torej, ti posamezniki se bodo preselili drugam in Evropa bo zabredla še globlje. In končno omenili ste podnebne spremembe in vpliva na kmetijstvo. Seveda, če se podnebje spremeni, potem lahko kmetom pomagate pri prilagajanju. Vendar pa vse skupaj je potrebno gledati celovito. Kmetje svojo pridravo lahko spremenijo, tudi globalno podnebje. Hm, katero alternativo ste torej imeli v mislih? To, da lahko spremenijo ali to, da podnebje vpliva na kmetovanje? Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Gospod Peter Le. Gospod ministerski predsednik, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, eh, jaz sem član Envi in si bom vzel manj besede sem tudi sopredsedujoči delovne skupine za zdravje in še vedno čebelar. In se zahvaljujem gospodu Wilkinsonu in Fischlerju za predstavitev, pa tudi za čestitke, ki nastopu na Expo. E, bil sem eden od 85 kolegov, <clears throat> ki je bil vesel kmetijske dimenzije v Milanu. E, sam sem kritičen do marsičesa, tudi v zvezi z zadevami, o katerih je govoril predhodnik vendar bi generalno rekel, da je šlo za dobro predstavo z dobrimi sporočili. Imel sem vtis, da smo nastopili skupaj, eh, razstavo sem si temeljito ogledal in srečal, kar sem si posebej zapomnil, mlade ljudi, ki niso govorili za manj Evrope, so pa govorili tudi za ekološko občutljivostjo. In eh, jaz sem danes tukaj zato, ker čutim pravi pristop, eh, menim, da sveda ne moramo napredovati brez kompleksnega konceptualnega eh, pristopa in ne verjamem v trajnost brez upoštevanja globalne soodvisnosti. Eh, končal bi z eh, opombo v zvezi z varno hrano. Včasih imam vtis, da se kot varno hrano, da se ta koncept jemlje v izrazito kvantitativnem smislu in da to za marsikoga pomeni preprosto dovolj hrane. Za me je koncept varne hrane sveda koncept o zdravi hrani. Hvala lepa. Dziękuję pani poseł Hojbusz. Bardzo proszę. Lepa. Hojbusz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal an das... Hvala lepa. Naj se ne na to, kar je dejala gospa Neufel. Tudi sama sem se gledala Expo in zame je bil pristop zelo tehničen, zelo naravnan na rast. Veliko spomino imam na zeleno revolucijo v Aziji v 60-ih letih. Seveda smo ustvarili veliko rasti, vendar pa danes moramo videti tudi, kakšno škodo smo povzročili v tej regiji. Ogledati se je potrebno, kaj je nastalo iz oskrbe z vodo in kako so se potem socialni odnosi kmetijstvo spreminjali. In če se ogledamo, kje je največ lačnih, potem je točno tam. Torej pristop mi ni všeč. Na koncu ste v svoji izjavi, gospod Fischler, še enkrat opozorili na multidisciplinarnost. Da, tu se strinjam z vami, vendar pa žal ste se navezali samo na znanost. Če bi večdisciplinarno delali samo na področju znanosti v povezavi z zasebnim sektorjem, potem ne bomo dosegli napredka. Potrebno je gledati multidisciplinarno in vključiti kmetovalce. Potrebno je vključiti njihove potrebe, dejanske potrebe. In ne moremo kar tako znanstveno ustvarjati nekaj, česar sploh nimamo na razpolago. Potrebno je torej upoštevati njihove potrebe in zmožnosti, zato da bi resnično ustvarili trajnostno proizvodnjo. Brez kmetov tega ne bo možno in samo z danstvenim pristopom tudi ne. Če si ogledamo semena, imamo pobudo za krompir v Keniji, Nemci to počnejo, pa tudi nizozemske krompirčeve sorte se sedaj gojijo za čips ali za krompirček, ta pomfri. Moramo reči, da to ni predobro za Kenijo, to ni tako dober pridelek kot lokalne sorte v Keniji. Ne vem, če lahko s takimi sortami, s takimi ukrepi dejansko napredujemo in dejansko dosežemo razvoj. Kajti to, kar se dogaja na terenu, je pomembno, to moramo upoštevati. Bardzo dziękuję. Pan poseł. Hvala lepa, gospod Zullo. E Hvala lepa, predsednik. Tudi sam se zahvaljujem govornikoma za predstavitev Expo v Milano. Lahko se strinjam in pridružim temu konceptu. Imeli smo tudi praktične naloge. Pri Expo je šlo za to, da bi pravico do hrane ukorenili vse politike ne gre seveda samo za hrano splošno, gre tudi za zdravo hrano. To je bil cilj. Imeli smo precej živahen postopek in še prav posebno velikim koncernom je bilo posvečeno veliko pozornosti. Nam seveda je pomembna skrba zdravo hrano. potem pa kar se tiče celotne podobe Expa, mislim, da smo se nekoliko preveč osredotočali na velike koncerne. Ti so včasih eh, bolj ropački od manjših podjetij. Torej, Evropska komisija mora prevzeti vodilno vlogo zato, da bomo resnično dosegli pravo ravnovesje med velikimi in manjšimi podjetji in pravico do hrane, ki jo bodo potem morala upoštevati vsa podjetja. Seveda se ne moramo osredotočati samo na Evropo. Potrebno je gledati bolj globalno in to se mora zgoditi hitro, kajti prav veliko časa ni več, časa ne smemo tretiti. To bi pomenilo samo negativne posledice. Torej, pravica do hrane, to ima seveda opravka z zdravjem, priseljevanjem resnično ni več časa za izgubljati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Flanagan. Thank you for the opportunity to talk. Hvala lepa. Zelo zanimiv video, zelo zanimivi predstavitvi. Mislim, da je bil cilj tega sporočila to, da naj razširimo to sporočilo še naprej in naj skušamo kaj storiti v tej smeri. Na videu sem videl in težko se je ne strinjati s poslancem Eknovem, da je to bil propagandni video, kjer so nam povedali o čudovitih dosežkih EU in o tem, kakšna zgodba o uspehu je. Sprašujem pa se, glede na to, da je to torej to, kar danes počnemo tudi del Evropske unije. Mar se mi zdi čudno, da je tako malo poslancev v tej dvorani? Kot politik seveda morate izbrati, kam boste šli na katere dogodke. Poslanci, ki so v tem odboru, bi pa morali biti tukaj, kajti to je zelo pomembna tema, pa so se odločili, da bodo nekje druge. Torej, kakšno možnost pa imamo, da kaj spremenimo, če tudi tisti, ki bi morali o tem govoriti in prisluhniti temu, nisi ne vzame časa, da bi prišli. In to pove veliko o pomenu tega dogodka. Hvala lepa. On posel Feron. Feron. Merci, monsieur le président. L'objectif affiché de... Voilà. Namen Expo v Milano 2015 je bil zelo dober. Zagotavljanje zanesljive preskrbo s hrano, raziskave in tako naprej. In se pa sem strinjal. Tudi sam sem šel v Milano. In tam sem videl, da so naši italijanski prijatelji zelo dobro organizirali ta dogodek. Glede samega subinskega vprašanja, torej raziskave in produktivnost. Vse, vse države članice Evropske unije, tudi Francija, so zelo dobro obveščene v zvezi s to vrstnimi zadevami. Francija in pa Evropske države so upoštevali pričakovanje svojih državljanov in upoštevali načelo previdnosti, zlasti glede GSO-jev, ampak tudi, eh, ko smo poskušali zagotoviti visokokakovostno pridelavo hrane. Evropa mislim, da je ena izmed vodilnih držav pri številnih praksah, naprimer fitosanitarne zadeve, javno zdravje in uh, dobro počutje živali. Ampak težava, težava je nekaj drugo, gospod predsedujoči. Uh, bivši komisar je povedal, da treba nahraniti svet, zato da bomo imeli mir. No, ampak prvo kot prvo pride to, da eh, ne smemo imeti želje sprožiti uh, vojne z Rusijo. In tu naj omenim samo Ru eh, ta embargo z Rusijo, ki je izjemno škodil našim državam, članicam in tudi Rusiji. Tako da je težava drugot. Težava je te krizi, ki vsako leto uniči več naših kmetov. In ta kriza se ni zgodila po spletu okoliščin, to, to, to, to tudi ni prekletstvo, ampak je to rezultat političnih in gospodarskih odločitev Evropske komisije. O, zadnjih 30 let so vse evropske inštitucije se dobro zavedale, da so škode, ki jih je povzročila SKP Evropske komisije, Evropske komisije, ogromne in da to škodo šele pravzaprav um, opažamo zdaj, Ta vidik je izjemno pomemben tudi zato, ker je treba se zavedati, da če želimo zanesljivo preskrbo s hrano in če želimo izvajati načelo previdnosti, moramo imeti kakovostno proizvodno. Ampak evropski proizvajalci morajo biti sposobni zagotavljati to vrstno proizvodnjo. V tem svetu, kjer je nestabilnost pravzaprav stalnica, je tista prava prioriteta ne v raziskavah in, in znanosti, ampak da damo kmetom nek dober in zanesljiv upravni okvir, zato da bi na dolgi rok um, zagotovili to, da bomo um, samostojni glede priskrbi s hrano. Gospod Dante. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsednik. Expo 2015 v Milano in tu se bom sliceval na različne komentarje, ki sem jih slišal, je navdušil obiskovalce, to smo slišali. V nasprotju z drugimi razstavami, svetovnimi razstavami, je se nekako dotak, dotaknil vsakega obiskovalca, um, zato ker se je dotaknil vprašanje prehranjevalnih navad. Organizacijski odbor je zastavil konkretno okvir in to, kar je uh, zelo zanimivo in to, kar gre izpostaviti, v tem, kar so povedali različni obiskovalci ekstra, je to, da so države članice izjemno, na izjemno raznolik način odgovorile na ta vprašanje. Nekateri, nekateri paviljoni so bili predmet izjemnega razočaranja, po mojem mnenju. Tiste države, ki imajo ogromno, tiste države, ki imajo ogromno Eh, težav, pa so postavili ogromne in lepe paviljone in na ta način dale prave lekcijo eh, drugim državam, naprimer um, ehm, sistemi upravljanje, za upravljanje vode, ki so ga zastavili določene države, kjer ima ogromno suša in tako naprej. Na ta način so te države povedale in pokazale jasno, kako te države prednostno upravljajo obravnavajo vprašanje kmetijstva. In tudi komis, bivši komisar Fišer je povedal, da tudi eh, prednostno obravnavajo vprašanje zanesljive preskrbe s hrano. Za tiste, ki menijo, da je bo vedno možno se prehranjevati za pač, eh, hrano po eh, najnižji ceni, ki jo bomo uvažali od drugot, lahko samo pogledajo te paviljone, ki smo jih videli iz drugih držav in sicer, da je uh, Eh, trenutno ravnotežje zelo krhko in da bomo zelo težko nahranili celotno eh, populacijo na svetu. Dvakrat sem šel samo v Milano in sam prihajam eh, tudi iz francoskega mesta, ki je zelo blizu italijanske meje, tako da sem opazil, koliko obiskovalcev je šlo v Milano na Expo in mislim, da smo največji uspeh s tem ekstrom dosegli ravno s tem, da smo ozavestili obiskovalce v zvezi s tem, kako pomembna je zanesljiva preskrba s hrano. Mislim, da je to eden izmed uh, večjih dosežkov tega ekspa, ki je bil odlično organiziran. Sam sem šel dvakrat v Milano in nikjer nisem začutil nekakšnega pritiska, ki bi ga vršila neka velika skupina, neka multinacionalka. Mislim, da smo obiskovalce Expo vsa, vsi našli to, kar smo iskali na Expo. Samo nekaj obžalujem, samo nekaj obžalujem in to sem že povedal tule, sicer paviljon Evropske unije me je razočaral razočaral me je zlasti glede tega, koliko dela je Evropska unija že storila na področju hrane in kmetije in koliko proračuna namenimo za kmetijstvo v zadnjih letih. Hvala. Čekuje pa in posel petiv. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja sam prisustvovala e, među... Petir. ...o istraživačkom programu globalne sigurnosti hrane Sama sem tudi seveda sodelovala pri raziskovalnem programu o varnosti s hrano in prehranjevanju. To je bilo seveda v Milano v okviru EXPA. Bila sem članica torej, uradne delegacije Evropskega parlamenta na EXPO in bila sem skupaj z Mary McGuinness, podpredsednico ELS in z gospodom Rubikom na EXPO hrana za planet, energija za življenje. To je bila ena od tem svetovne razstave in strinjam se, to je eden glavnih izzivov dan danes. Kako torej nahraniti rastoče prebivalstvo in kako zagotoviti varno hrano. To so prednostne naloge Evropske unije in zato mislim, da se moramo pogovoriti o vlogi inovacij in raziskav pri dosegi tega cilja. Vendar pa moram reči, da kar se tiče lakote, globalno gledano, to ni vprašanje hrane, to je bolj vprašanje politike. Zato torej rešitev ni v genetsko spremenjenih organizmih. Mislim, da lahko težavo lakote rešimo tako, da bomo bolj enakomerno porazdelili hrano in bogatstvo po svetu. Podatki so na voljo in podatki pravijo, da 1,3 milijarde ton hrane vsako leto vržemo stran. To je ogromno hrane. 100 milijonov ton se vrže stran samo v državah Evropske unije. Potem pa imamo 850 milijonov lačnih po svetu in ta številka še narašča. In zato moramo spremeniti našo politiko in zato moramo tudi spremeniti naš pristop. To je tudi ena od tem, ki so bile pomembne v Milano. Obiskala sem kar nekaj paviljonov, še prav posebno tiste države Evropske unije. Všeč mi je bil vatikanski paviljon, ki je bil najbolj skromen, istočasno pa najbolj konkreten. Pokazali so, kako katoliška crkva pomaga revnim, lačnim in obogim. bila je tudi miza, kjer je sedela celotna družina in to je tisto, kar je naše bogatstvo. To želimo vsem. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je voudrais Andrew. remercier les propos de monsieur Fischler. Tudi sam bi se želel zahvaliti gospodu Išverju. Malce sem zamudil na sestanek, pa vseeno najlepša hvala. Najlepša hvala tudi Pavlu Di Castro za pomoč pri organizaciji EXPA. Sam sicer nisem imel dovolj časa, da bi šel na EXPO, ampak zelo uh, blizu sem sledil temu, kar se je dogajalo tam. In ja, gospod Fišer, omenili ste zelo pomembne zadeve. Prvo kot prvo, zanesljiva preskrba s hrano, postaja, aspekt varnosti v širšem pomenu besede. Smo v zelo nemernih časih, ki jasno kažejo na to, eh, kako kočljivo je to ravnotežje. Tu mislim, da se vsi strinjamo, da je tega kako pomembno vprašanje zanesljive preskrbe s hrano. In vprašanje, s katerim se soočamo mi vsak dan, je to, kako to zagotoviti, Torej imamo cilj, ampak eh, opredeliti moraš, moramo še sredstvo, kako ta cilj doseči. Dve alternative imamo. Ali naj enih hranijo, hranijo druge, tako rekoč, oziroma druga opcija je ta, da bi vsi nahranili sami sebe pravzaprav. Prav. Vprašanje je, če sta ta dve alternativi kompatibilni. To je prvo vprašanje, ki, se moramo, ki si ga moramo postaviti. Potem pa tudi moramo raziskave um, razvijati na podlagi alternative, ki jo bomo izbrali. In sicer, če bomo izbrali prvo opcijo, torej da bomo imeli velike multinacionalke, velike skupine, ki bodo hranile cel svet, uh, bomo naredili take in take raziskave, druga opcija pa je ta, da bodo ljudje sami skrbi, skrbeli za svojo prehrano in v tem primeru bomo potrebovali, bomo potrebovali drugačne raziskave in drugačne inovacije. Že smo videli, kako pomembne so tudi vesoljske raziskave, raziskave v vesolju na področju eh, kmetijstva. In to mora biti naš politični cilj, ki ga bomo skupaj de politično definirati in sicer odločiti se moramo, da, bo da bodo raziskave in inovacije služile prebivalstvu. Obstaja pa nevarnost in sicer, da se bo proizvodnja skoncentrirala, kar naj bi bilo dobro. Pazljivi moramo biti in si najprej izbrati cilje, in potem sredstva za doseganje teh ciljev. In jaz se ne vežem še na to, kar ste sami povedali. Ja, zanesljiva preskrba s hrano je ključna komponenta varnosti, ampak ne smemo pač izhajati iz tega, da bomo mi nahranili vse ostale, ne da bi se njimi posvetovali omenili ste tudi ekspertizo in inovacije. Ja, to ekspertizo imamo v Evropski uniji, ampak ekspertize nimajo samo raziskovalci. Tudi kmetje poznajo svojo zemljo in če bi vzpostavili neke dobre prakse za prenos najboljših praks, bi lahko vsak kmet nekako prenesel dobre prakse, ki jih izvaja na svojem ozemlju. Hvala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 se pa vidva lahko odločite, kdo bo začel. Aha, gospod Wilkinson bo začel, prosim. Uh, well, thank you very much indeed. Hvala lepa, gospe in gospodje, za vaše pripombe in mnenja. Mislim, da je tema globalne varne skrbe s hrano nekaj, kar bo eno od najpomembnejših stvari, s katerimi se soočamo globalno gledano do leta 2050. Po eni strani se spreminjajo prehranevalne navade, upamo tudi prek boljših standardov življenja, po drugi strani pa imamo potem pomankanje vode in še pa posebno v najrevnejših delih sveta resno pomankanje vode. V naslednjih letih moramo torej zagotoviti, da se teh težav rešimo z strateškega vidika. To je tisto najpomembnejše, kar lahko storimo. Upam, da bo EU odigrala pri tem vodilno vlogo, tako kot je jo je odigrala tudi na področju podnebnih sprememb in dogovora o trajnostnih ciljih tisočletja. Pripričan sem, da so raziskave in inovacije ključnega pomena. To pomeni, da moramo združiti vse zainteresirane strani. To je torej nekaj, kar je pomembno. Nima smisla imeti samo strokovnjake. Na svojo stran moramo dobiti tudi kmete z različnih vetrov tega planeta. In potem moramo najti pot naprej. To bo vključevalo torej različne regije po svetu in tudi različne organizacije. Lahko pa rečem, da mislim, da je delo, ki ga je opravil gospod Fišla, nekaj, kar komisija zelo resno jemlje. Tudi komisar Hogan se s tem zelo ukvarja. imeli bomo letos tudi dan svetovne prehrane. Mislim, da bi morali to potem tudi uporabiti za najavo kakega sporočila v tej smeri. Je pa celovito zavedanje glede te težave nekaj, kar je sedaj Expo še dodatno ponazoril. Mislim, da je bilo veliko paviljonov, kjer je to sporočilo bilo odločno posredovano gospod Danta, res je, nekaj je bilo odličnih paviljonov in to ne vedno tistih najbogatejših držav. In podali so odločna sporočila, kar se tiče pomankanja vode in tako dalje. In to bodo ključna sporočila. Obiskovalci, ki so prišli, na, naj si bo na paviljon Evropske unije ali na katero od držav članic, so odšli z resnim sporočilom da torej globalno gledano moramo nekaj storiti. In resnično mislim, da moramo sodelovati in želim si, da bi sodelovali torej, tudi z vami, z Evropskim parlamentom. Najbolje pa je sedaj, da kar predam besedo Francu Fischlerju, ki bo omenil še kakšno točko, ki se mu zdi pomembna, kar se tiče dela znanstvenega odbora. Franc, prosim. Ja, tanke žen. Hvala lepa. Dobro, zdaj bom govoril pa še o enem drugem jeziku, ki jo tudi obvladam. Torej, najprej naj pojasnim nekaj elementov, da ne bo nesporazuma. Znanstveni usmerjevanje odpor nima vpliva na oblikovanje kateregakoli od paviljonov. Nas so povabili izključno in samo zato, da razvijemo in razpravljamo o znanstvenem konceptu in konceptu inovacij. In to smo tudi storili. Če želite, smo torej zadostili tej nalogi in sicer, da in sicer o tem ni bilo, da moramo podati predloge za reformo SKP ali za reformo brazilske kmetijske politike ali kaj podobnega. Ne, naša naloga tudi ni bila predstavitev kmetijske ideologije ali kmetijskih ideologij, veliko jih je. Ne, to ni bila naša naloga. Naša naloga je bilo znanje. In potem naj pojasnim, da ne bo zmot. Interdisciplinarnost pomeni, da gre za to, da povežemo različne znanstvene discipline. To, o čemer ste vi govorili, sem tudi že izpostavil. To je pa transdisciplinarnost. Tam pa gre za to, da vse vključimo tudi kmete, in politiko, pa tudi gospodarstvo in tako dalje. Torej, ta pojma moramo uporabljati na ustrezen način. Enako velja tudi za sistemsko razmišljanje. Ena največjih napak v preteklosti na veliko področjih, ne samo na področju kmetijstva, je bila, če pomislite naprimer na razvojno politiko na splošno, da smo veliko prenatančno, preveč ločevali po disciplinah. Če torej želite razviti regijo v Afriki, potem tega ne morete storiti samo s kmetijstvom. Potem je tukaj veliko elementov, ki jih je potrebno združiti. In samo, če bodo vsi ti elementi združeni v celovit koncept, samo takrat potem imamo možnost dejansko zagotoviti razvoj. Torej, to sem mislil s sistemskim razmišljanjem. Gre za to, da moramo sprejeti, da je tudi sistem živil globalno gledano zelo kompleksen. In s to kompleksnostjo moramo ravnati pravilno. To je edina možnost k uspehu. Morda v vodoma tega nisem omenil, vendar pa je to tudi pomembno. Res je. Stotine milijonov ljudi še vedno trpi zaradi pomankanja hrane in lakote. Potem pa imamo več kot dvakrat toliko ljudi, ki se napačno prehranjuje. Torej, lakota v Afriki je ena od težav. Po drugi strani pa imamo potem druge gromodanske stroške, zdravstvene stroške za tiste, ki imajo prekomerno težo in ki imajo zaradi tega potem zdravstvene težave. Torej, tudi na to moramo misliti. V parlamentu sem to že povedal. Samo v Nemčiji so stroški prekomerne teže na leto stotine milijonov evrov. Na leto. Sedaj pa to preračunujete na globalno raven. In če si ogledate strukture, potem boste videli, da je ta težava najbolj pereča v državah v razvoju delež prekomerne teže je največji v tem trenutku v Mehiki. In tudi tukaj torej, je pred nami pomembna naloga. Kar se tiče vloge Evrope glede trajnostnega razvoja, pa mislim, da moramo biti Evropejci previdni. gotovo ni naloga Evrope in tega tudi nisem dejal, da nahranimo svet. Ne, v bistvu moramo ustvariti predpogoje za to, da bo na voljo velik del živil na kraju samem in tam tudi dan na trg. Ne pa, da bomo kar tako pošiljali živila po celem svetu. Ne, to ne more biti dobra strategija. Dejstvo je, da tudi pri nas v Evropi na kmetijskem področju ali saj ne posod ni trajnostnega razvoja. In trajnostna intenzifikacija, eh, to smo slišali iz Britanije pred nekaj leti, trajnostna intenzifikacija, torej to ne pomeni posod več proizvodne, temveč to pomeni, da v določenih kmetijskih sistemih in na določenih področjih proizvajamo več ekološko, ne pa samo več kot eh, količinski element. Torej, potrebno je s tem ustrezno upravljati, če želimo doseči napredek. Naj pa povem tudi, za zaključek, če lahko izrazim željo ali prošnjo, kajti to je bilo zelo pomembno za odeležene znanstvenike v naših razpravah. Potrebno bo prenehati razmišljati v smislu tega, da v Evropi, kar se tiče kmetijskih raziskav, smo vodilni globalno gledano. Ne, Medtem imamo že druge države, kot je naprimer Brazilija, pa vedno bolj tudi Kitajska, kjer so ti elementi še bolj sistematsko upravljeni in kjer je veliko več sredstev namenjenih v kmetijstvo, kot je to pri nas. Zato torej bi vas prosil, da preverite saj imate v novi finančni perspektivi pri izdatkih za raziskave tudi znesek, ki je namenjen za kmetijske raziskave. Poglejte si, kje smo na tem področju, koliko projektov že imamo in ali je to po vašem mnenju tista prava pot in ali so bili izbrani pravi projekti. V tem pogledu bi torej družbeno vmešavanje v raziskovalno politiko podpiral. To je zaželeno. Poleg tega pa še enkrat prošnja za vas. Mislim, da gre za to, da ostane Evropa vodilna, kar se tiče globalne varne oskrbe živili in mora iti vedno za globalno skrbo s hrano. V globaliziranem svetu seveda ne smemo sedaj katakoločevati med različnimi področji. In tam, kjer moramo pa posredovati, moramo pač posredovati in veliko krat je jasno, kje moramo posredovati. Vendar pa moramo ustrezno posredovati in zato so potrebne nadaljne razprave tukaj pa ne bo zadosten enkratni ukrep. Ne, to je potem naloga za vse nas, ki nas bo spremljala še naprej v prihodnosti, ravno tako kot nas bo spremljala tudi tema kmetijske politike, ki mora vedno znova biti reformirana. Za zaključek naj se zahvalim za živahno razpravo rad bi vas povabil, da si brošuro, ki jo imate pri izhodu iz dvorane, da si to vzamete v roke in si jo ogledate, pa tudi vprašanje uvoza, nekaj ste upravljeno opozorili, to je v tej brošuri, pa tudi še kar nekaj drugih raziskovalnih vprašanj. Pač v petih minutah ni bilo možno vse to vključiti v uvodno izjavo. Hvala lepa.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 spreminja, pač 800 milijonov je podhranjenih, ampak v različni meri verjetno. Tega se moramo zavedati. In kot je povedal gospod eh, Fischler, bi lahko te izkušnje uporabili tudi pri reformi, naslednji reformi SKP-a, pri našem prihodnem delu, torej pred letom 2020. Raziskave in inovacije sta bila tudi temi konference, ki jih je, ki jo je organiziral komisar Hogan in pa generalna direkcija za kmetijstvo in za raziskave razvoje. Aprila oziroma maja pa pričakujemo stališče komisije. V zvezi z mestom raziskav in razvoja v agroživilski eh, uh, verigi. Ne nazadnje bi se želel zahvaliti tudi Evropski komisiji, ki je v veliki meri prispevala k organizaciji dobrega Expo Milano 2015. Najlepša hvala tudi gospodu Wilkinsonu vam, gospod Wilkinson vam in gospod Fischler vam za to, kar ste se danes. Uh, udeležili današnjega sestanka in delili uh, ideje z nami. Najlepša hvala tudi za poročilo, ki smo ga prežili, kot je komisar Fischler povedal. Lahko to poročilo oziroma brošuro zdaj preučimo vsi. Ta brošura je neke vrste zbirka različnih izkušenj, ki smo se jih nabrali v zelo zanimivem času, tega pripravljalnega obdobja pred eh, Expo v Milano 2015. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste se aktivno udeležili organizacije Expo v Milano leta 2015. Eh, najlepša hvala tudi vam, gospod De Castro. Zdaj pa predlagam krajši odmor, samo toliko, da se poslovimo od eh, gostov in pričakujemo nove inicijative. Hvala. Państwa, przechodzimy, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Dragi kolegi, gremo naprej. Obravnavali bomo peto točko na dnevnem redu. Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov, sprememba uredbe parlamenta in sveta. To je pravzaprav uredba o uradnem nadzoru. In razvelitev specifičnih uredb, ki jih ne bom naštevo zdaj, le, zato ker tako in tako dobro vemo, za katere Evrope gre. Gospod Housing je poročevalec, sprašuje vas, kakšno je trenutno stanje tristranskih pogajanj. Tri trialoge smo imeli do zdaj, dva pod luksemburškim predsedstvom in en trialog pod uh, nizozemskim predsedstvom. Naslednji je tudi um, že določen. Vemo, da so pogajanja težavna, tako politično kot tehnično gledena. Gospod Hausling je naš poročevalec, kot rečeno, najbolje bo, če kar njega prosim, da predstavi vse te problematične točke, o katerih se pogajajo tako tehnično in politično gledano. Gospod poročevalec, pomotoma sem rekel komisar na mesto poročevalec, ne vem, malo se zmotil. Da, prav ste imeli, gre za predvsej obširen dosje in ne za prav enostavna pogajanja. Tri trialoge smo že imeli, dvakrat pod luksemburškim predsedstvom, želeli bi si jih več, vendar pa na koncu predsedovanja je potem vedno veliko zadev in tisto predsedstvo, ki pač predseduje, se osredotoča na stvari, ki so za njih pomembnejše. Sedaj smo imeli že ena tristranska pogajanja. Pod uh, nizozemskim predsedstvom imamo zdaj še termin za naslednja, do junija bi jih naj imeli še šest. Da bomo potem končali, upamo, kajti nizozemsko predsedstvo je pokazalo velik interes za to, da tukaj dosežemo dogovor. V bistvu pa je seveda veliko odvisno tudi od tega, da je potrebno veliko elementov še doreči. Na to se bom še vrnil. Naj pa izpostavim, da je bila atmosfera skupaj s komisijo in svetom pozitivna. Veliko napredka smo dosegli, torej resnično napredujemo. Gledajte, kar je dejal gospod Hogan, ko je govoril o tem, ali nam bo uspelo, da vse, ki smo že napredek, vendar pa seveda tega ne smemo storiti na račun kakovosti, to moram jasno povedati. Tega seveda ne smemo storiti, da bi storili nepopravljive napake. Kar se tiče prvega in drugega člena, smo dosegli področje uporabe in tudi kar se tiče načina proizvodnje, potem pa zadnjem, na zadnjem trialogu smo se ukvarjali tudi s temo uvoza. To je pomembno področje, ker poskušamo, kar se da hitro doseči dogovor, vendar pa podrobnosti so težavne. Kar se področja uporabe tiče, tukaj moramo pojasniti, kateri proizvodi spadajo v pogodbo in katero prilogo in potem smo dosegli dogovor, da bo torej komisija lahko dodajala prek dirigiranih aktov proizvoda, ne bomo jih mogla pa odstranjevati in spreminjati. Nismo pa se dogovorili in imam tudi mandat parlamenta, kar se tiče skupnostne obravnave nekaterih točk. Tukaj še nismo dosegli dogovora in tudi nismo še dosegli dogovora, kar se tiče fitofarmacijskih sredstev. Tukaj še nismo dosegli dogovora, vendar pa delamo na tem kar se tiče ciljev in načel, morda bo za večino izmed vas to razprava, ki ni prav pomembna, ima pa veliko vpliv na zakonodajo. Med cilji in načeli nismo razlikovali v predlogu komisije, potem pa smo se dogovorili, da bo potrebno to ločitev doseči. Da bomo naprimer pri ciljih morali opredeliti, ali je vprašanje ekološke pridelave nekaj, kar pliva na človeško zdravje in kako bomo definirali tudi lokalno proizvodno, če bomo to zajeli v besedilo. To so zelo splošna vprašanja, ki jih je potrebno pojasniti, zato da v prihodnje ne bo negotovosti. Nismo se še dogovorili, to je pomembna točka in vem, da je to pomembno predvsem za bolj severne države. Naprimer, kako bi na ekološko kmetovanje bilo vezano na določene obdelovalne površine, lokalne obdelovalne površine. Zato smo se izrekli, sedaj pa moramo seveda ugotoviti, kako bi tudi za severne regije našli možnosti za vključevanje tudi teh regij v ekološko pridelavo. Že vnaprej smo imeli kar precej razprav, kar se tiče mešanih kmetij. Tema mešana kmetija je. Yeah zelo raznoliko urejeno v državah članicah. Komisija pa se je odločila, da mešanih kmetij sedaj ne bo več, svet in parlament imata drugačno mnenje, smo pa tudi jasno izrazili v razpravah, da bomo še vedno imeli mešane kmetije v prihodnosti, vendar pa moramo potem ločevati med proizvodnimi enotami. Ne moramo imeti ekoloških krav po eni strani in mm, običajnih krav na drugi strani, to več ne bo šlo, zakonodajno bo potrebno to prilagoditi, tudi kar se tiče prilagoditve. Moramo najti poti, da bomo po eni strani še naprej imeli zaupanje potrošnikov, po drugi strani pa tudi zagotovili, da lahko kmetijo ustrezno proizvajajo. Zato torej jasno ločevanje tega proizvodnega dela, to je zelo pomembno in to bo potem razlika sedanjo uredbo. Potem pa kar se tiče prilagoditve, tukaj komisija ni dovolj pazila, da mora kmetje uporabljati tudi ekološko krmo in seveda ne smemo prilagoditve še nadalje oteževati. Še sedaj je težko se preusmeriti iz tradicionalnega na ekološko pridelovanje. Ne smemo ustvarjati še dodatnih tem. Kar se tiče pripovedi GSO, seveda ekološka pridelava to ni dovoljeno, morda bo kolega kaj povedal vendar pa jasno je, da bomo tudi pri uvozu morali paziti na to, da tam, kjer pač ni zakonodaj, kar se tiče GSO, da veljajo potem predpisi Evropske unije. Na začetku sem že omenil eno ključnih točk, kjer je potrebno še precej razpravljati, mora pa to biti temeljna tema uredbe, to je tema uvoza. Kot parlament smo bili odločni in smo se približali svetu, da moram imeti jasno opredelitev, kar se tiče tudi skladnosti uvoza v EU. To mora biti seveda skladno z evropsko zakonodajo. To se lepo sliši, vendar pa žal ni možno kar tako prevzemati določb in zakonodaje iz drugih držav. Potrebujemo torej tudi neko usklajevanje načela enakovrednosti, načela ekvivalentnosti tako da bomo potem seveda morali najti zakonodajo, ki bo omogočala tudi prenos določb iz tretjih držav v Evropsko unijo. Komisija se seveda trudi tudi s tretjimi državami skeniti sporazume z dvostranskim potem sprejemanjem, vendar pa z nekaterimi državami to ne bo možno. Potem pa tudi število izjem moramo zmanjšati in zmanjšati število različnih standardov. To pa je tema, ki ni ravno enostavna. Kako bi torej lahko poenostavili nadzor, ne pa ogrozili standardov in kako bi lahko poskrbeli za zmanjšanje števila različnih standardov. To bomo, upam, razrešili na naslednjem trialogu. Delo tehničnih skupin že teče, tako da bi skušali zbližati naša stališča. Še enkrat pa moram jasno povedati, če bo prišlo do dogovora, to ne sme iti na račun kakovosti. Ekološka pridelava v EU ima visoke standarde, te bomo branili, ne bomo kar tako na hitro sprejemali zakonodaje in škodovali kakovosti. Potem pa naj se seveda zahvalim kolegicam in kolegom, poročavcem v Senci, dobro smo sodelovali, smo harmonična ekipa Evropskega parlamenta to moram povedati in naj se zahvalim izredno še sekretarjatu. Brez priprav in dela sekretarjata bi bili ti težavni trilogi še teži in vsaj do konca leta moramo zdržati. To bo predvsej naporna naloga, vendar pa prepričan sem, da bomo s podporo tudi drugih skupin nam to uspelo. Ali bomo v tem resnično to že zaključili do 30. junija, upajmo, ampak to je odvisno tudi od obeh drugih institucij. Koliko ste pripravljeni na kompromise? Hvala lepa. Čego panu i sobie życzymy. Prosimy o zabranie głosu. Ja tutaj mam już wielką uspiecha przy tym liceju. Spotakula. <clears throat> Thank you, Chair. Hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Dve ključne točke bi želel izpostaviti za severne države članice in prosim, da gospod Housling eh, upoštevate dve točke, ko bo predstavljal novo stališče parlamenta glede tega predloga o, o ekološkem kmetovanju. Najprej tople grede. In pri tem bi želel izpostaviti predlog sprejem v 276 Evropskega parlamenta. Trenutno trenutna pravila govorijo o land-based production, predlagali pa smo soil-based production. In s tem besedilom zna se zgoditi to, da to vrstna proizvoda v toplih gredah v severnih državah članicah ne bi bila možna. Pri nas na finskem korenine rastlin preprosto ne morejo biti v zemlju, v zemlji uh, po zimi, zato ker je zmrzena zemlja. To vrstna prepoved je nespremljiva v naših očeh. Različne oblike ekološke proizvodnje morajo biti dovoljene v različnih državah članicah pod različnimi podnebnimi pogoji. To vrstna proizvodnja ima tudi velike uh, ekološke prednosti, saj zemlje ne izčrpavamo. Kot drugo, kontrole. Kontrole morajo temeljiti na tveganjih. Ta nadzor, ki temelji na tveganju, je skladen, je skladen tudi s cilji refita. Splošni pristop sveta je uravnotežen kompromis glede vprašanja letnega, letnega nadzora um, proti nadzoru, ki se izvaja na podlagi tveganjem državam članicam, omogoča, da po želji, po želji znižajo administrativno breme za izvajalce in da se osredotočijo res na tiste bolj tvegane prakse. Na ta način bodo tudi javna sredstva uporabljena bolj smotrno. Evropski parlament bi moral podpreti splošni eh, pristop sveta glede tega vprašanja. Gospoda Hojzlinga torej prosim oziroma sprašujem, kako kakšno stališče boste imeli v zvezi z tema dvema ključnima vprašanja na trialogih v imenu, odboru, v imenu našega odbora za to, da bi dosegli nek dogovor s svetom. Pan poslovi, pan posel. A... Najlepša hvala. Gospod Agiu. Thank you, chairman. Uh, well... Hvala, gospod predsednik. Na tokrat pa imamo nekoga iz uh, ene izmed skandinavskih držav, govornik pred menoj je povedal, za kakšne težave gre. Sam sem te težave izpostavljal že prej v imenju uh, eh, moj kolegov iz Švedske. Prisluhnil sem poročevalcu, ki je vključen v ta trialog in povedal je, da je ta tako imenovani soil link ni bil um, dobro rešen. Ampak, Martin, zanima me, kakšno je tvoje osebno stališče v svezi s tem? Ali meniš, da bi skandinavski kmetje morali dobiti to izjemo oziroma boste branili te najčistejše koncepte ekološkega a, eh, kmetovanja in se boš zauzemal, da bodo oni v isti situaciji kot vsi ostali? Ne vem, ali imaš. Ali je to tvoje osebno stališče oziroma samo zagovarjaš eh, stališče? Eh, komisije. Zadovoljen sem bil s tem, kar ste povedali glede mešanih kmetijstva in sem zadovoljen. V Združenem kraljestvu imamo ogromne kmetije in ne morajo tvegati, da bi vsega zemljišča uporabili za ekološko kmetovanje. Um, te kmetije bi morali eh, razparcelirati na različne parcele in pač op, in, uh, uporabljati določene dele parcel za ekološko kmetovanje moje ime si omenjen tudi v povezavi z GSO-je. Če stranke, ki kupujajo samo ekološko hrano, ne želijo kupovati eh, hrane, ki je bila kontaminirana z GSO-ji, e, potem prav. Eh, potrošnik ima vedno prav, ampak zato bo moral plačati več. Ampak. Nekaj pa me skrbi in me zanima, če bo to šlo eh, zakonodajo ali želiš, da bi to šlo zakonodajo. Sicer, ali lahko ekološki kmetje dikterajo prakse sosednega kmeta? Torej, če sosednji kmet se odloči, da bo gojil GSO-je, bodo ekološki kmeti lahko preprečili um, to, da pač sosed, njihov sosed goji GSO-je, samo zato, ker bi drugače dobili, izgubili dovoljenje. Skratka, zanima me, kakšno je tvoje stališče v zvezi s tem. Hvala. Dziękuję pani poseł Halens Garcia. Gospa Garcia, ja, najlepša hvala. Zelo sem zadovoljen, da ste uspeli doseči dogovor v zvezi z izjemno pomembnim vprašanjem mešanih smeti. Tudi v Španiji, gospod Anjo, imamo to težavo mešanih smeti. In če ne bi tega problema rešili, bi tudi pri nas imeli ogromno težavo glede ekološki, ekološkega kmetijstva in v Španiji proizvajamo ogromno tovrstnih proizvodov. Pozdravljam ta dogovor, glede katerega se očitno strinja tako svet kot parlament. Ampak konkretnega pa ni nikakršnega napredka glede drugih vprašanj, bolj tehnične narave. Ker nekaj časa že obravnavamo ta dokumenta, dosje ekološke pridelave in v končni fazi še nimamo nekega dokončnega dokumenta. Veliko uspeha vam želim, zlasti pri uh, določanju podrobnih pravil glede uvoza. Če želes, zares želimo, da evropski potrošnik zaupa v ekološke proizvode, verjame, in meni je to izjemno pri srcu, zdaj bomo na ta način prodali več španskih proizvodov. Torej, če želimo, da potrošnik v Evropi zaupa ekološkim proizvodom, moramo biti glede strogi glede tistih proizvodov, ki jih uvažamo. Če ne bomo strogi, se zna zgoditi to, da pač bo situacija izjemno nejasna. tudi ogrožena bo zanesljiva preskrba s hrano, zlasti ekološko hrano na ta način, saj bi uvožali, uvažali proizvode, pri katerih ne bo točno jasen izvor. Skratka, izvor. Želim vam, kot rečeno, veliko uspeha pri uh, sklepanju tega dogovora. Upam, da bomo v Evropi prodajali še več ekoloških proizvodov in to nekaj se ta varen način. Hvala. Samo zum gospod Anzo. Ja, najlepša hvala. Potrošnik želi več informacij in sam sem sicer naklonjen ekološkemu kmetijstvu in strožemu nadzoru, ampak skrbi me to, da bomo s tem dosjejem dali prednost industrijskim proizvajalcem ekološkim, eh, ekoloških proizvodov in uh, velike skupine so pograbile ta trg, tako rekoč. Uh, mali proizvajalci pa včasih ne morejo zagotoviti tako konkurenčnih cen kot uh, velike skupine. Prav tako pa želite nekako poenotiti zahteve po uh, celi Evropi, kar je nemogoče, ker so kmetijstva pač drugačna. vaš predlog temeli torej na tem, da bi morali pač imeti nek sistem, ki bi bil enoten po celotni Evropski uniji in na ta način bi lahko ogrozili ekološko kmetijstvo. Sam menim, da bi morali pri ekološkem kmetovanju predvsem spoštovati sezone, ekološko pritelavo in tako naprej. In ta projekt je samo ena izmed etap, po mojem mnenju, za spreminjanje določenih pravil. 60 odstotkov sadja in zelenjave v Franco uvažamo, kar je pomembno tudi za toplogredne pline, saj je neko sadje, ko vozimo izven sezone, um, povzroči tam 10 do 20, več, 10 do 20 odstotkov um, več toplogrednih plinov, kot pa proizvod, ki ga proizvedemo lokalno. lokalno. Kot je povedal tudi Ekosert, ki je prvi proizvajalec ekoloških proizvodov, pravi, da daljši kot je ta cikl, več je toplogrednih plinov. Skratka, zanima me, kako se izogniti industrializaciji ekološke proizvodnje. Je, pani posel Aguilera, pani posel Najlepša hvala, gospa Aguilera, mislim, da je vaša. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Naj spostavim, kakšen je sektor jagod v Elvi v Španiji. To je zelo resno in spošljivo delo. Tako tista tradicionalna proizvodnja, kot ekološka proizvodnja jagod, je zelo spošljivo delo, tako da mislim, da nima smisla tu obtežovati kogarkoli z nekimi nepoštenimi praksami. Gospodu Haldingu pa bi želela postaviti vprašanje. Sicer bi mi lahko pojasnili, kako bo urejen uvoz. Strinjam se s tem, da je uvoz tu izjemno pomembno vprašanje. Od tega bo odvisno ogromno. V interesu vseh je, da izvajamo strok nadzor nad eh, uvozom ekoloških proizvodov. To je pomembno tako za potrošnike kot za proizvajalce ekoloških proizvodov. Jasne in stroge zahteve moramo imeti. Če pa bomo v končni fazi uvažali proizvode, ki bodo spoštovali samo nižje zahteve, pa to ne bo pravično ne za proizvajalce, ne za potrošnike Evropske unije. Tako da me zanima točno, kaj in kako s tem. Pa še nekaj me zanima, glede časovnice. Računate, da se bodo meseca junija dela zaključila na tem dosjeju? ne vem, koliko odprtih vprašanj morate še obravnavati, ampak pomembno je, da kar hitro zaključite ta pogajanja na kakovosten način. Ne zdi se mi pa dobro, da bomo morali na ta akt čakati še koliko časa. Pa še nekaj me zanima glede na skrižne kontaminacije. Je to vprašanje posem lo, zaključeno v, v okviru teologa ali ne? Niste omenili te na skrižne kontaminacije in samo zanima me, če je to že posem rešeno. Andriju. Hvala, gospod Andriju. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Ta razprava je izjemno zanimiva. Je malce čudna prvič, oziroma imamo vtis, da prvič govorimo o tem poročilu o ekološkem, o ekološkem proizvajanju hrane. Ampak o tem poročilu smo že glasovali tule, sicer sprejeli smo stališče, da je treba braniti stališče sveta. Zdaj, če bomo pa vsakeč, ko bomo imeli razpravo, se vrnili nazaj na točke, ki so že bile odločene, to ne bo smiselno in nikamor ne bomo prišli na ta način. Skratka, to, kar želim izpostaviti, je to, da je delo poteka prav in da delo poteka dobro, ampak pospešiti moramo delo glede teh štirih točk, ki so politično gledano najpomembnejše, glede katerih napredka še ni bilo. Imamo tudi tehnične vprašanja, naprimer mešena. Um, eh, mešane kmetije, tu imata svet in parlament podobno stališče, potem je tu vprašanje nadzora. Tega smo se nekratko lotili na prejšnjem trialogu, ne da bi sprejeli nekaj konkretnih rešitev. Potem je tu vprašanje ovoza, to je bilo danes že izpostavljeno. Glede tega nismo sprejeli še nikakršne odločitve. Potem pa je tu še vprašanje pregov, kot je uh, um, to je izpostavila gospa Garcia. To so štiri najpomenejša vprašanja v okviru te uredbe. Potem pa so tu še politična vprašanja, glede katerih je treba narediti napredek, prav tako kot glede tehničnih. Pazljivi moramo biti, zato ker mi smo že sprejeli neko stališče, poročilo smo sprejeli. Danes je torej stališče parlamenta posem jasno in glede ogromnih točk, glede ogromnega števila točk vidimo, da smo zelo blizu stališču sveta. Politična vprašanja pa je treba obravnavati prioritetno. Čim prej jih je treba zaključiti. To področje pa je malce specifično, zato ker že imamo veljavno uredbo in jo samo spreminjamo moramo hiteti, ampak počasi. Vse skupaj je urgentno, ampak tudi urgentnost je včasih relativna. Strinjam se s poročevalcem, zelo pazljivi moramo biti pri tem, da vnašamo samo kakovostne spremembe v to uredbo. Te nove uredbe o ekoloških proizvodih ne smemo obrnavati prehitro, zato ko odpira izjemno pomembno vprašanje in naša odgovornost, naša dožnost je, da smo izjemno natančni pri predlogih, ki jih dajemo v obravnavo v eh, trialogu. Hvala. Čekuje pani posel Majol. Hvala, gospa Majola. Ähm, Hvala lepa. Naj podprem stališče gospoda Andreja. V bistvu smo že precej dosegli glede tega, kar smo se dogovorili v parlamentu. Uh, Imam pa dve pripombi. Najprej prva na enega od predhodnikov, kar se tiče nadzora. Martin Heusling, izredno se mu zahvaljujem za angažirano delovanje, je v trialogu o tem veliko govoril. Mislim, da smo na dobri poti, vendar pa. Torej, glede nadzora, mislim, da smo se dobro dogovorili v parlamentu. Želimo imeti letni nadzor in potem dodatno tudi še po tveganjih. Če bi to storili, če bi samo temeljili na tveganju, potem bi seveda bilo vprašanje, kako priti do rezultata, saj imamo že tveganje. Torej moramo imeti tudi običajni nadzor. Druga pripomba, kar se tiče genetsko spremenjenih organizmov, gospod Heusling je ustrezno povedal, da GSO v ekološki pederavi ni dovoljen. Vendar pa seveda vprašanje, kaj je genetska tehnologija, na to moramo dobiti dogovor strani komisije, končni odgovor. Včasih spoh ne moramo ugotoviti, ali je bil genom spremenjen ali ne. In seveda me zato zanima, ali imamo tudi tukaj kakšen premislek, ali ste o tem tudi govorili na triologu. Hvala lepa. Monsieur Dantin. Monsieur Dantin. Monsieur le Président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z velikim zadovoljstvom sem slišal, da smo naredili napredne glede mešanih kmetij. To se mi zdi izjemna pomembna točka. Na ta način bomo omogočili dober razvoj ekoloških kmetij, Zelo pomembno pa je, da k tej zadevi pristopamo, kaj se da postopno in uporabiti tehnologije. Eh, želel bi se odzvati tudi na to, kar so povedali naši kolegi iz Severne Evrope. Opozoriti bi vas želel glede podobe, ki jo bomo tu ustvarili, podobe ekološkega kmetica, zlasti, če bomo ekološko kmetovanje asocirali z pridelavo v toplih gredah, kjer se sploh uh, zemlje ne uporablja, na ta način bi lahko škodovali eh, podobi ekoloških proizvodov. Naj potem pokomentiram še vprašanje uvoza. Naj navedem kar primer, ki upam, da ga eh, bodo tudi pogajalci lahko uporabili. Mi smo postopno uporabili oziroma prepovedali uporabo določenih proizvodov v francoskih antilih, na primer. Prepovedali smo avione in uh, helikopterje, ki so jih uporabljali za nanos fitofarmacijskih sredstev. Zdaj so te avione in helikopterje kupili v Dominikanski republiki in zdaj jih uporabljajo tam za nanašanje teh sredstev in te banane potem kupujemo mi v Evropi iz Dominikanske, iz, iz, iz Dominikanske republike. Tako da moramo biti zelo, zelo pazljivi glede recipročnosti. Vem, da imajo kolegi, ki skrbijo za mednarodno trgovino, drugačne poglede na to. Recipročnost je včasih nekaj, kar se pač uporablja. Eh, po dolgem in počes, ampak pri kmetijstvu moramo biti natančni. V Evropi trenutno proizvode potrošnikom prodajamo, kljub temu, da se zavedamo, da ti proizvodi ne upoštevajo pogojev, ki veljajo za ekološko predelavo v Evropi. Ja, gospod Des, hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi Martinu za pripravo tega pomembnega poročila. Ekološka pridelava je dobro napredovala s trenutno uredbo. Mnenja sem, da bi z novo uredbo morali nadrevati počasi. Ne sme pa to spremeniti biološke proizvodnje. Poskrbeti moramo za to, da se držimo standardov tako pri uvozu, kot tudi pri lastni proizvodnji. Še nekaj pa mora biti jasno, gospod Antan je o tem ravno kar govoril, za uvožene bioproizvode morajo veljati enaki standardi kot v Evropi. Če bomo dopustili, da uporabljamo drugačne standarde, potem bomo spremenili ekološko proizvodnjo tudi v Evropi. V bistvu me osebno ne skrbi ravno prav zelo, da bi naši potrošniki kupovali proizvode iz Evrope, ki prihajajo izven Evrope. Potrošniki so zelo navezani tudi na lokalne, regionalne proizvode. Imamo tržne raziskave, ki pravijo, da do 90 odstotkov potrošnikov, ki kupujejo bioproizvode, pazijo na to, da so lokalno in regionalno pridelani mislim, da moramo paziti na to, Martin, da med parlamentom in svetom vzpostavimo dober dialog in prosim komisijo, da se približa stališču sveta in parlamenta, tako bi potem lahko dosegli hiter dogovor. Slišal pa sem že, da sta parlament in svet že precej zbližala stališči. Hvala lepa.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 mislim, da moramo pospešiti ta pogajanja, s tem se posebno strinjam, zlasti, če želimo izpolniti ta rok meseca junija. Gospod predsednik, potrebujemo tudi več sestankov, ta teden naprimer nimamo nobenega. Trialog imamo še naslednji teden, ampak odlično bi bilo, če bi imeli več tehničnih trialogov. Tako da eh, zlasti, če želimo eh, doseči oziroma poštevati ta rok. Druga točka. Uvoz, to je izjemno pomembno vprašanje na komisiji ocenjujemo, da to, kar trenutno poteka v Evropi, da se mora izboljšati. Moramo imeti boljši sistem, sistem eh, skladnosti, compliance, to izvajajo v ZDA, na japonskem, vse razvite države razen mi. Menimo, da ne bi smeli imeti preveč izjem za uvoz. To bi samo povzročilo zmedo. In ne nazadnje, gospod eh, predsednik, bi želel pokomentirati to, kar je povedal naš kolega iz Finske. Mi kot komisija nismo predlagali, da bi spreminjali eh, trenutno veljavna pravila. Mi smo predlagali, da ta land-based pravila ostanejo nespremenjena. Toliko hvala. Najlepša hvala do pana posla Hauslinga. Bardzo Besedo predajamo poročevalcu, gospod Hauslink, izvolite. Ja, libe kolegi in kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa še enkrat za pripombe, spodbude, ki ste jih omenili, vendar pa tako kot je rekel Erik, moram povedati, da smo se uskladili. Ne moram seveda zastopati zasebnega stališča, imam mandat parlamenta, ki ga moram braniti in to bom seveda tudi z vsemi razpoložljivimi močmi počel čeprav se morda z nekaterimi stvarmi ne strinjam v predlogih sprememb, vendar pa mandat imam in tega mandata se držim. In res je, kolega Svinska je o tem govoril, o tem smo že glasovali tudi v odboru večinsko in rekli smo, da in sicer zelo jasno, da želimo imeti torej lokalno kmetijstvo, In še sam sem seveda potem tudi dejal, da bi potem tudi za severne države, za Finsko in Severno Švedsko, našli rešitev, da bi lahko seveda še vedno biološko pridelovali tudi v toplih gredah. Vendar pa, kolega Danton je jasno povedal, ne, želimo pa omogočiti kmetijstvo, ki bo sedaj lahko kar naenkrat se imela za ekološko pridelavo, pa ne bo. Zato bi torej za severne države imeli izjeme, ne bi pa spremali potem tople grede kar povsod in vse poprek. Zato torej gre in tukaj bomo gotovo našli tudi rešitev izjemo za severnejše države. Kar se nadzora tiče, naj povem, da bomo obdržali letni nadzor, to je jasno. To pa ne izključuje, da bomo potem imeli tudi še okrepljene nadzore tvegan. Kar se tiče letnega nadzora, temu se ne bomo odrekli, po drugi strani pa seveda si ne želim, da bi imeli potem še več nadzora na podlagi tvegan. In potem še enkrat najjasno povem to, kar je dejal ravno kar kolega Des kar se tiče regionalnega vidika. To bo še napeta razprava bio in regionalno. Imeli smo opredelitev, ki pa ni povsod naletela na odobravanje. Imamo potem opredelitev, ki je določena po kilometrih, ali bo to res to, ali kaj drugega bomo videli. Potrošniki si želijo regionalnega in to moramo upoštevati. Je pa to gotovo točka, ki ni prav enostavna. Kar se tiče kolega Agnjova, ekološka pridelava ne ogroža tradicionalnega kmetijstva. Tega ne vidim. Imamo evropski pristop, ko lahko se oblike so obstojajo. Pri temi pesticidi pa to ni vedno prav enostavno. Kajti ekološka pridelava je tista, ki ima potem težave z uporabo tradicionalnih pesticidov. Zato torej pravim, ni potrebno o tem razpravljati tukaj, vendar pa pri temi mejnih vrednosti je naše stališče jasno. Ekološka pridelava ni odvisna samo od mejnih vrednosti. Mi si želimo, in to smo jasno povedali, tudi izboljšati načelo preventive. Na tem delamo. In tukaj imamo jasno stališče. Svetom smo blizu pri tem vprašanju in gotovo bomo lahko našli rešitev. Potem pa še ena pomembna točka pri semenih. Smo pripravili ureditev, ki gleda v prihodnost, kajti ne moremo kar tako imeti določenega dne, ko se uporablja določena semena. Imamo sedaj predlog, ki je blizu praksi. Sedaj pa še uvoz. Res, tu sta vedno dve plati. Nekaj moram jasno povedati. Ne gre za to, da bomo pri pravilih za izvoz postavljali pod vprašaj določene biološke proizvode. Poraba pesticidov in prepoved uporabe pesticidov in umetnega gnojiva je pomembna za ekološko kmetovanje. Potem pa dva primera, ker pa ni tako enostavno. Naprimer, kako to prenesti na vse države to vredbo. Tudi najbolj periferne regije, naprimer. Če bomo zapisali, da morajo svinje uživeti na slami, pa država mogoče tega ne more urediti, eh, pač svinje živijo na, vem, na palmovih listih, potem bi lahko imeli s tem težave. Torej, potrebno je paziti na to, da imam zapisane ukrepe, ki so ekvivalentni. Potem imeti tudi izjeme. In potem seveda bi lahko imeli tudi ureditev gojenja in pridelave olja iz palm, pa se vseeno potem uvaža palmino olje. In seveda ne sme biti tako, da bi preč togi. Potrebno je upoštevati tudi regionalne vidike in tukaj na koncu koncu bomo morali najti rešitev. Kot sem že dejal, to je dosegljivo, vendar pa še enkrat ponavljam zelo jasno, zakonodajo že imamo. Ne gre za to, da moramo vse zapisati na novo. Zakonodajo že imamo. V določenih točkah jo moramo izboljšati tem, in na tem delamo. Tega pa seveda ne bomo storili v obliki, ko bi potem kar na hitro nekaj zapisali. Ne, pa bi potem čez leti spet se spremenjali. Ne, to mora biti celovito in ustrezno urejeno. Imeli smo zelo veliko tehničnih sestankov s predstavniki komisije, tako da mislim, da smo vsi poskušali doseči kompromise. Včasih bi bilo dobro, če bi komisija pri svojih stališčih bila nekoliko bolj prožna in bi delovala v smeri kompromisa, ne pa vedno govorila, a mi smo dali najboljši predlog in to je to. Hvala lepa. Žekujeme panu poslovi kavozdavci. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Hvala tudi, da ste vložili toliko truda v to težavno vprašanje, da ste oblikovali to poročilo. Upam, da bodo od zdaj naprej stvari gladko potekale. Vsem se lepo zahvaljujem, spoštovane gospe in gospodje. Prišli smo do konca današnjega dnevnega reda. To je precej presenetljivo, verjetno, ampak tako pa če. Jutri začnemo ob devetih zjutraj, prosim vas, da prenesete seboj glasovalne kartice. Začeli bomo z glasovanjem. Lep večer vsem in se vidimo jutri ob 9. zjutraj. Hvala.